Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Torej, dragi kolegi in kolegice, zopet smo nazaj v dvorani s 40-minutno zamudo. Izredno mi je žal za vse, ki ste morali tako dolgo počakati, ampak glasovanje odbora za zaposlovanje je trajalo predvsej dlje, kot smo pričakovali. Tako da vas res iskreno prosim, da mi to oprostite. Še nekaj, kar zadeva naše zasedanje, eh, danes do povdne. Danes do povdne sem napovedala, da si pridržujem pravico, da bi umaknila svoje ime sporočila eh, in sicer sem izvedela tudi, da eh, je prišlo do težave pri prevodu. Eh, namreč nastavlja vtis, kot da sem eh, se tako že odločila, ampak ni šlo za to. Eh, zdaj sem vse skupaj še enkrat pregledala in preučila, nisem zadovoljna z rezultatom, želela sem se drugačnega, eh, ampak vendarle sem se odločila tudi eh, da ne eh, umaknem eh, imena ravno zaradi tega, ker je prav, da poskušam zaščititi in zastopati interese odbora za kulturo. Toliko o tem. Sedaj pa javna predstavitev, kot veste, je 23. junija, torej eh, skoraj natančno pred enim letom potekal referendum o izstopu Združnega kraljestva iz eh, Evropske unije. Nekaj več kot 51 odstotkov voljivcev je glas, glasovalo za izstop. Britanija je potem uložila uradni zahtevek za izstop in s tem je začelo obdobje, začelo teče obdobje za dve letna pogajanja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Ta pogajanja so se konkretno začela v ponedeljek. Taka je torej trenutna situacija. Glede tega, kaj pa bo prinesla prihodnost, pa mislim, da smo vsi še precej v negotovosti. Politične razmere, ki vladajo v. Oziroma, ki so vladale v Britaniji, ko je premijerka vložila zahtevek za izstop, so se precej radikalno spremenile, kaj bodo pomenila nova razmerja moči na, za pogajanja, še ne vemo, na to bomo morali še počakati. Uh, V odboru za kulturo si seveda želimo, da bi pogajanja za obe strani eh, prinesla čim boljše rezultate, kajti konec koncev gre za interese naših državljanov in državljank, tako sedanjih kot nekdanjih eh, državljanov v Združenem kraljestvu med katerimi je tudi veliko mladih in mladi so nam v našem odboru še posebej pomembni. In eh, ravno oni so bili tisti, ki so številčni glasovali proti brexitu. Veliko jih je tudi dejavnih v sektorju kulture in v inovativnih ter ustvarjalnih sektorjih. Ravno z njimi se bomo pravzaprav danes ukvarjali, s pomočjo strokovnjakom se bomo ozrli proti prihodnosti in poskušali ugotoviti, kakšne posledice bo imel Brexit za posameznike tako v Združenem kraljestvu kot v Evropski uniji. Prav tako pa bomo govorili tudi, kakšne so možnosti partnerskega sodelovanja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo na eh, področju kulture. Zato smo povabili pet strokovnjakov z akademskih krugov, ki bom enega za drugim eh, predstavila in ki se jim eh, že takoj uvodoma zahvaljujem za njihovo prisotnost danes. Še enkrat se opravičujem, da začenjamo s tako zamudo. Naj izpostavim, kako zelo obžalujem odsotnost komisije na današnji javni predstavitvi. Glavni pogajalec za Brexit, gospod Mišel Barnier, se žal ni mogel odzvati na naše povabilo, zato ker so se pač pogajanja ravno kar začela, to je sicer razumljivo. Eh, ravno tako tudi vodja pogajanj v imenu Evropskega parlamenta, gospod Frhoftat, danes iz enakih razlogov ne more biti prisoten. Uh, to je škoda, ampak mislim, da bomo tekom uh, celotnega postopka še imeli dovolj priložnosti izmenjati mnenja z obema. Tudi generalni direktorat za kulturo in izobraževanje danes žal ni prisoten, ampak kajti veseli bi bili strokovnega znanja tudi te institucije, ampak tudi oni se niso mogli odzvati smo pa v pisni obliki dobili z njihove strani nekatera zelo zanimiva dejstva in številke. To najdete v materijalih za današnje zasedanje. Danes smo vse skupaj razdelili v tri sklope. Vsak strokovnjak ima na voljo največ deset minut za predstavitev in ob koncu vsakega sklopa bo sledila tudi kratka razprava. Žal bomo morali nekoliko pohiteti, ker nam bo nekaj časa zmanjkalo, ampak eh, vendarle. Eh, tistim, ki se tudi sicer v našem odboru ukvarjajo z Brexitom, bom dala prednost pri eh, seznamu govorcev, sicer pa boste vsi dobili priložnost zastaviti vprašanja. Tako zdaj pa pozdravljam našega prvega gosta, gre za profesorja Džandonata Kađana. Upam, da sem prav izgovorila ime, ki deluje na pravni fakulteti Univerze v Rimu in je specializiran za evropsko pravo. Poleg tega je tudi urednik eh, strokovne publikacije Studij sull'integrazione europea, verjetno tega naslova niti ni potrebno predvajati. Eh, spregovoril bo o tem, kakšne oblike partnerstva bi prišla poštev za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Imate deset minut. Izvolite, dobrodošli med nami. Grazie, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala za vabilo na ta dogodek, ki se ukvarja s tem, ki je trenutno zelo aktualna, kot je ravno kar pojasnila predsednica. To vprašanje je zelo pomembno za mlade, za kulturo, za univerze in zelo pomembno je to za vse, ki so pravzaprav v svojem življenju ustvarjalni. Vsi ti ljudje so vir energije za Evropo. Po njihovi zaslugi ima Evropa tako pomembno vlogo v, v svetu. No, glede na to, da nimam na voljo veliko časa, naj uvodoma povem, da morda obstaja vtis ali občutek, da je to enostavno vprašanje, da bo izobraževanje eno od bolj enostavnih področji v razpravah in pogajanjih, ravno zaradi vprašanja pravne harmonizacije. Ampak to pravzaprav ne drži nimamo harmonizirane zakonodaje na tem področju. Imamo direktive, ki so bile prenešene v nacionalno zakonodajo tudi v Združnem kraljestvu, ampak to uh, se zdi kot nek eh, manj pomemben dejavnik, vendar pa ta vtis je lahko zmoten. Kultura in izobraževanje poleg eh, zelo pomembnih programov, ki obstajajo na tem področju, zlasti eh, torej, na področju izobraževanja ter eh, kulture, obstaja tudi zakonodaja, ki vpliva tudi na Združeno kraljestvo. Naprimer, prenos kulturnih artefaktov nazaj v državo porekla, potem je tu medijska zakonodaja, subvencije za kulturo, državno pomoč za kulturo, vse to je regulirano. Potem so tu delovni pogoji v kulturnem sektorju in na področju medijev vsa ta vprašanja so pomembna. Potem pa je tu še naprimer vprašanje priznavanja diplom in spričeval. Svoboda ustanavljanja, eh, mobilnost kulturnih akterjev med državami. Neposredno pa je relevantno tudi seveda vprašanje mobilnosti študentov in učiteljev. Vsa ta področja bo ta dramatična sprememba, do katere prihaja, eh, nedvomno prizadela in to je nekaj, s čimer se bomo morali v prihodnih letih soočiti. Če pogledamo 26. poglavje pristopne pogodbe in pogledamo, kaj se je zgodilo, naprimer s Srbijo, Turčijo in tako dalje, vidimo, da se v 26. poglavju omenja aki na teh področjih. In če to besedilo pogledate, boste ravno tam hitro videli, kako zapletene in kako kompleksne so pravzaprav razmere. Uh, kot vemo, so se pogajanja začela včeraj. Tu je vprašanje same ločitve kot take. Tu so sporazumi, ki jih bo potrebno vzpostaviti, ki bodo urejali prihodnje odnose med obema stranima. In mnenja se seveda precej razhajajo. obstaja razkorak med tem, kar se dogaja v Evropi in med Belo knjigo v Združnem kraljestvu. Tako da pravzaprav eh, še niti ne vemo, ali se pogajamo o celem naboru sporazumov ali o dejanski, dejanskem izstopu. No, verjetno je najbolj verjeten scenarij ta, da bo prišlo do izstopa, ki mu bo potem sledilo pogajanje o, sporaz, ki mu bodo sledila pogajanja o sporazumih, ki bodo urejali konkretne okoliščine za prihodnje. Kakšna bo ta prihodnost, je težko reči. Vrsto modelov je bila izdelanih in vsi verjetno poznate, kakšne rešitve krožijo. Imamo norveško možnost, imamo švicarsko možnost, imamo možnost STO, kanadsko možnost eh, na podlagi prostotrgovinskega sporazuma. Seveda se ne bom spuščal v podrobnosti teh različnih možnosti, ampak Eh, v vseh primerjih gre za neko ureditev trga, neko vrste prosto gibanje ljudi, ki nedvomno sodi med eno temeljnih svoboščin. In v kratkem času, ki ga imam na voljo, lahko povem, da naprimer eh, sporazum s Turčjo ima določene eh, zelo zanimive značilnosti. Eh, na kar opozarja tudi Evropsko sodišče v številnih sodbah. Ko je bil sprejet sklep 180 eh, pristopnega sporazuma, je Turčija sprejela klauzulo o tem, da ne bo prišlo do naknadnih sprememb in dopolnitev položaja turških delavcev v Evropski uniji ali pa obratno za evropske delavce v Turčiji. O tem eh, govorijo tudi številne sodbe, naprimer v primeru Dereči je Evropsko sodišče dejalo, da to pravzaprav morda podeljuje celo uh, bolj konkretne pravice kot evropsko državljanstvo. Skratka, govora je o različnih stopnah intenzivnosti in ne vemo, kaj se bo dejansko zgodilo, kar eh, z samo, samim prostim pretokom ljudi v tem kontekstu. No, tudi z vidika današnjega, eh, današnje predstavitve so nekateri deli oziroma nekateri elementi pomembni. Danes je govora predvsem o izobraževanju in o ustvarjalnem sektorju. In če konkretno spregovorim naprimer o Erasmusu, vidite, da je. Eh, Erasmus nekaj, kar je bistveno vplivalo na evropsko državljanstvo. Ljud, mladi se imajo priložnost med seboj spoznati eh, brez predsotkov in pred nedavnim smo obeležili obletnico Erasmusa in to je eden od programov, s katerimi smo najbolj zadovoljni. Ne vemo pa, kaj se bo zdaj zgodilo z Združenim kraljestvom. Združeno kraljestvo je seveda zelo privlačno za druge evropske države in ne želimo si niti predstavljati, da bi Združeno kraljestvo nehalo sodelovati v tem programu. Glavna težava tukaj pa je finančne narave, kajti eh, gre za neke vrste vstopnico. Država, ki želi sodelovati v Erasmusu, mora imeti nacionalno agencijo in mora plačati določen prispevek. Zato, da študentom ni potrebno plačevati šolnin in zato, da imajo pravico do štipendije. Združeno kraljestvo zdaj utegne dobiti eh, status tretje države Erasmus sicer predvideva sodelovanje tudi tretjih držav in tu lahko se ponovno uh, navežem na Turčijo v tem kontekstu, ampak sodelovanje v programu je v tem primeru drugačno, obstaja neke vrste variabilna geometrija. To pomeni, da se bo celoten svežen spremenil. Običajno bi namreč svežen eh, predvideval polno partnerstvo. In eh, seveda pa se bo o tem še pogajalo. Eh, potem, kar zadeva Švico, naprimer. Švicari so izredno glasovali proti prostemu pretoku ljudi, kar pomeni tudi proti prostemu pretoku študentov. To je bil zelo težak trenutek. Kaj ti vprašanje je, ali je sodelovanje v Erasmusu eh, enako prostemu pretoku ljudi, lahko oba so obstajata. To, kar eh, se je zgodilo v Švici, je eh, po tej plati eh, zelo zgovorno. Njihova udeležba v Erasmusu je bila zamrznjena, ne zato, ker bi jih želeli kakorkoli kaznovati, temveč uh, so tu uh, bili v spredju pravni elementi. Eh, kot pri drugih programih, tudi tu obstajajo določeni pravni vidiki in pa določeni prostovoljni vidiki. V tem kontekstu je pomembno razmišljati tudi o audiovizualnem sektorju. Kadarkoli govorimo o ustvarjalnosti, imamo v mislih tudi ustvarjalno delo na evropskih televizijah, naprimer. Parlament je aprila pred nedavnim torej sprejel ponovno reformo eh, televizija brez meja in ta direktiva bo veljala za digitalne platforme. Audiovizualni svet se spreminja, vedno več je platform, ki vam omogočajo gledanje filmov, poslušanje glasbe, tako da je precej jasno, da utegne priti do težav pri kroženju del, če združno kraljestvo ne bo vključeno. Uh, tako da bi pravzaprav morda bilo potrebno unesti spremembo v to direktivo, eh, da pač Združeno kraljestvo ni vključeno in videli bomo, kaj bi to potem pomenilo. Najlepša hvala. Eh, se opravičujem, ker sem vas morala malo opozoriti na čas. Ampak eh, gre tudi za pravičnost do drugih gostov in pa tudi za to, da imamo še možnost razpravljati. Najlepša hvala. Predem pa dam besedo kolegom in kolegicam. Bi pozdravila 14 študentov in študentk Univerze z Manchestra. Dobro dan ste si izbrali danes za vaš obisk, kajti mislim, da je to tematika, ki bo nedvomno zanimala tudi vas. Tako da dobrodošli tu v Evropskem parlamentu. Thank you. Zdaj pa so na vrsti kolegi in kolegice. Gospod Stojevski bo prvi. Je vodja naše uh, delovne skupine za Brexit v odboru za kulturo. Prosim, samo minuto, do 15 čez 5 moramo končati, zato da bomo imeli še nekaj časa za odgovore. Izvolite. Najlepša hvala. Vse, kar ste navedli, je zelo zanimivo, ampak eh, pravzaprav gre tu za zelo dolg seznam. E, imamo umetnine v muzejih, ki so posojene, imamo. E, mu, artefakte, ki so dru kako drugače izven eh, meja države porekla, imamo eh, sporazume o znanstvenem sodelovanju, eh, skratka vse, kar bi bilo na tem seznamu, je zelo pomembno. Seznam je zelo raznolik in pravzaprav šele sproti ugotavljamo, kaj vse je na njem. Imam vprašanje za vas. V kolikšni meri si predstavljate, da bi lahko dejansko sestavili podroben seznam teh pomembnih tematik, kajti eh, v okviru pogajanj se pojavlja vrsta dokumentov, nekateri niti niso javno dostopni na področju kulture, turizma in tako dalje. Kako lahko eh, zaupamo v verodostojnost dokumentov? Eh, dokumenti bi tekom pogajanj morali biti dostopni. Eh, Eh, zelo pa me zanima seveda tudi usoda študentov. Si lahko predstavljate, da bi marca ali aprila 2019 eh, se znašli neki upravni praznini, ker pogajanja ne bi bila končana? Eh, kaj bo to pomenilo, naprimer, za študente, ki bi se v tem trenutku znašli ravno v Združenem kraljestvu ali pa za britanske študente, ki bi bili v tem času v Evropi? Najlepša hvala, gospa Kosta. Najlepša hvala. Seveda se je težko držati desetih minut, ko imate tako zanimiv prispevek. Tudi eh, vi ste se že dotaknili različnih poti, različnih modelov švicarskega, norveškega, celo turškega modela. Eh, in v zvezi s tem imam načelno vprašanje. Seveda eh, si želimo v čim večji meri na področju izobraževanja in kulture ohraniti odprtost. To je tisto, kar od nas pričakujejo tudi državljani, ampak tisto, kar je za nas v ospredju, eh, in kar je pravzaprav predpogoj za sodelovanje v Erasmusu, je prost pretok eh, oseb, pa tudi skupne vrednote. Eh, no, potem je tu tudi še finančni prispevek. In moje vprašanje je naslednje. Ena od hipotez eh, govori o tem, da bi se Britanija odločila za najtršo različico Brexita, ki bi pom, pomenila odpravo eh, svoboščin eh, in v tem primeru sodelovanje ne bi bilo mogoče. Druga možnost pa bi bila, da bi obravnavali Britanijo kot tretjo državo. Eh, no, ampak tretje države, naprimer, lahko sodelujejo v evropskih programih. E, pogoj za to pa je, da izvajajo direktive. Torej, mislim, da ni posem tako, da bi se ti modeli posem izključevali med seboj. Težava je v tem, da so z sodelovanjem v programih povezane določene zahteve. Najlepša hvala, Julie Ward. Najlepša hvala. Mislim, da ste upozorili na enega od največjih problemov, ko ste govorili o energiji, o energiji ustvarjalnosti, strasti, ki prihaja iz možnosti, da v tujini delate, študirate ali pa se zaljubite. E, tudi, če se ne poročite ali niste partnerji, pa se spoznate prijatelje in to je en od največjih tvegan. Sama sem v parlamentu spostavila skupino za pravice otrok, kajti otroci tisti, ki niso še niti najstniki, bodo tisti, ki bodo morali dlje kot kdorkoli od nas živeti s posledicami te odločitve. Vrsta organizacij za pravice otrok se je zdaj združila in poskušajo lobirati in imeti dialog z ljudmi, ki so odgovorni za pogajanja. Tako da eh, se sprašujem, kako lahko stvari pripravimo za prihodnost, kako lahko zagotovimo, da tisti, na katere bodo te odločitve res vplivali, torej najmlajši, Eh, dobijo kakršen koli vpliv eh, ali kajkoli besede pri tem, kaj se dogaja. Tu ne gre samo za mesta na univerzah, gre za neformalno izobraževanje, gre za Erasmus, ki je najbolj eh, ogrožen. Ne gre samo za univerze, gre za običajne ljudi, ki se srečujejo ob formalnih in neformalnih priložnostih. Najlepša hvala, Kristina Dibočka in potem bi zaključila z vprašanji za prvi krok. Eh, sledile bodo še nadaljne možnosti za razpravo. Kristina. Najlepša hvala. V globaliziranem svetu, v času interneta, se pravzaprav ni mogoče izolirati niti v znanstvenem svetu, niti v svetu kulture. In to utegne pripeljati do absurdne situacije, ko bodo v evropskem znanstven, znanstvenem prostoru eh, prisotna eh, Belorusija in celo Rusija, Združeno kraljestvo pa ne. Eh, si lahko predstavljate, da bi tekom pogajanj morda že ob samem začetku eh, kot prednostna naloga zastavili vprašanje, ali je mogoče ohraniti Erasmus ter Evropski raziskovalni znanstveni prostor. Eh, ali je mogoče to ohraniti za naslednji okvirni program in ali je mogoče ohraniti eh, tesno sodelovanje na tem področju? Najlepša hvala, profesor Kadžano, imate besedo za odgovore. Najlepša hvala. Vse to so zelo zanimiva vprašanja in poskusil bom čim bolj nakratko odgovoriti, ker časa res ni veliko. Torej, prvo vprašanje. E, seznam ključnih vprašanj. Verjetno je najbolj pomembno, da imamo izčrpen seznam že na začetku pogajan, zato da se nam potem ne zgodi, da bi eh, ugotovili, da smo kaj pozabili. Eh, Eh, to je pomembno, ampak kompleten eh, katalog mora biti predvsem pregleden. Evropa je zavezana preglednosti in eh, seveda ta pogajanja niso dostopna javnosti. Eh, in vprašanje tu je, kako lahko nekdorkoli na ulici, torej običajen državljan, ki pa je seveda evropski državljan, eh, se čuti vključenega v to zgodbo, ki je tako pomembna. Uh, Eh, in ki jo je sprožil brexit. Zelo pomembna je torej preglednost in eh, v tem kontekstu delo medijev ter tudi združen in nevladnih organizacij. Tudi tistih, ki širijo informacije in ki obveščajo ljudi o tem, kakšni so rezultati pogajanj kaj ti iz pogajanj lahko izide tudi kaj eh, pozitivnega. Pogosto pride do konfrontacije različnih mnen, ampak pomembno je, da so s temi mnenji seznanjeni vsi, celotna javnost. Menim, da bi bilo zelo slabo, če bi pogajanja celoti potekala samo med vladami. Tudi Evropski parlament zastopa državljane in zato mora zagotoviti, da bo rezultat brexita dostopen vsem. Potem, kar zadeva medije. Mediji danes seveda igrajo zelo pomembno vlogo, tako v gospodarskem kot v kulturnem smislu, kajti kultura je konec koncev tudi gospodarstvo, ne gre za nek privilegiran eh, sektor. Eh, Eh, nikoli eh, nimam nekih eh, srednjeveških predstav o, o tem, kaj počnejo akademiki. Vem, da so to ljudje, ki vse izmenjujejo in objavljajo na spletu. In to je pozitivno, to vodi v niže stroške. E, tudi večina e, zbornikov je nas, dostopnih na spletu. In s tem se ustvarja neko kulturno dobro za vse. E, to ponuja to vrstna možnost objavljanja rezultatov, ampak v, v povezavi s tem je relevantno vprašanje avtorskih pravic. E, deljenje e, vsebin po spletu seveda ni mogoče brez ustrezne zaščite avtorskih pravic. In digitalni trg Eh, s katerim se ukvarja tudi parlament, ko naprimer govori o eh, geografskem blokiranju in podobno, ko govori o tem, kako neko naročeno storitev uporabljati tudi izven nacionalnih eh, meja. Eh, no, podobno velja tudi za gostovanje od 15. junija. Lahko vsi telefoniramo, kot bi bili doma. Ampak eh, avtorske pravice so tu res relevantne. V preteklosti smo tu poznali strogo teritorijalno eh, razumevanje oziroma eh, veljavo Ampak to se spreminja, stvari niso več vezane izključno na nacionalno raven, pojavljajo se številni novi elementi, ki jih vnaša Evropsko sodišče, pojavljajo se nova pravila in zato so mediji ključni za razumevanje naših državljanov. No, še nekaj naj povem, ne da bi pri tem kakorkoli poskušal spodkopati vlogo Evropskega parlamenta imamo, eh, ali Evropske unije, imamo tudi eh, svet Evrope, ki eh, se ukvarja z mediji. In pri tem je zelo pomembno, da razvoj na tehničnem, znanstvenem področju prinaša koristi za vse. In še nekaj naj povem. Vse, kar je povezano z mladoletniki, naprimer z eh, morebitnim oškodovanjem mladoletnikov, eh, o vsem tem je potrebno govoriti. In potem je tu tudi še vprašanje, naprimer, sovražnega govora. Tudi s tem vprašanjem se eh, ukvarja eh, Evropski parlament. Tu so vsa področja, kjer obstaja pravica do uh, informacij, vendar se ta uh, pravica nekako eh, srečuje z, z, je konfrontirana z drugimi pravicami. In vedno je vprašanje, kje je meja, kjer se konča pravica enega in začenja pravica drugega. Eh, no, vse to so zahtevne teme, ampak eh, tako ali drugače bomo morali priti do soglasja. Res pa je, da ima Združeno kraljestvo na teh področjih zelo bogato tradicijo. Najlepša hvala, profesor Kajani. Upam, da boste ostali z nami in spremljali preostanek razprave in morda nam ob koncu ali pa tekom razprav uh, ostane še kakšna priložnost, da se tudi ponovno oglasite. Zdaj pa začenjamo z drugim sklopom. Pozdravljam dr. Tomasa Ekmana Jürgensena, ki zastopa Evropsko združenje univerz in bo spregovoril o tem, kakšne specifične učinke eh, lahko pričakujemo pri univerzah, eh, zlasti z vidika našega tako priljubljenega programa Erasmus. Gospod Jürgensen, imate deset minut. For the, for the invitation, uh... Najlepša hvala in hvala tudi za vabilo. Z velikim veseljem sem danes z vami. Poskušal bom biti kar se da kratek in je denat. Za tiste, ki nas ne poznate, ne povem, da smo glas Evropskih univerz. 850 nas je iz 40, oziroma 47 držav. To bi bilo tudi zemljevit. Ne želim se sicer hvaliti glede naše velikosti, ampak um, Evropa, uh, akademska Evropa je širša od samo Evropske unije. In ob koncu govora boste lahko videli, kako zapleten je ta svet. Ravno zato, ker je visoka izobrazba in akademska sfera bila zelo integrirana in zelo povezana med seboj. No, to lahko vidite tudi na prosojnicah. Kakšno je naše stališče z Brexitom? Od prvega dne dalje smo govorili, da Evropska družina univerz ostaja složna, ostaja skupaj. Evropske univerze pišejo zgodbo, ki je veliko daljša od zgodbe Evropske unije. Še naprej bomo sodelovali z britanskimi univerzami. Po eni strani smo žalostni, ker eh, Velika Britanija ni več del Evropske unije, ker Evropska unija olajšuje sodelovanje tudi med nami. Po lanskem referendumu smo eh, v okviru rektorjev 24 konferenc eh, podpisali pismo oziroma izjavo, gledajte, kako želimo sodelovati tudi vnaprej. naprej. Prav tako smo pripravili sezname oziroma dokumente z dejstvi, s predlogi, kaj storiti, kako storiti in kako najti rešitve, preproste rešitve, ki bodo učinkovite za vse. Prav tako pa smo se lotili tudi pridružitvenih sporozumov k programu Erasmus v prihodnosti. Stvari bodo izvedljive, bo pa treba vse skupaj nekako um, politično podkrepiti. Glavno vprašanje, s katerim se ukvarjamo, pa je mobilnost študentov. Predvsem zato, ker je Združeno kraljestvo, kot kaže tudi ta prosojnica oziroma ta graf na prosojnici, najbolj priljubljena destinacija za evropske študente. Več kot 200 tisoč študentov mm, bi študiralo v Združenem kraljestvu, če združimo eh, oba programa mobilnosti, torej tako degree mobility kot tudi credit mobility. Kar 28 odstotkov vseh študentov, ki so mobilni v Evropi, ki se udeležuje izmenjav, gredo v Združeno kraljestvo. Morda boste rekli, da lahko gredo na Irsko namesto tja, ampak Irska nima niti toliko postelj, da bi lahko gostila vse te študente. Sicer ste lahko hitri, gradite nove zmogljivosti, ampak ne vem, ali vam bo uspelo. To so nam dejali irski kolegi. Ja, seveda bi lahko gostili vse te študente, ampak nimamo toliko študentskih domov, toliko postelj. Kakorkoli, vseeno obstaja nekaj eh, ovir za mobilnost, naprimer administrativnih. Lahko se zgodi da bodo britanske oblasti na študente začele gledati kot na eh, ostale migrante in jih bodo štele v kvote. To bi pomenilo, da bo postopek eh, še težji, torej postopek študiranja v Združenem kraljestvu še težji in še bolj zapleten, pa tudi dražji. Vse bo treba plačevati eh, zelo, zelo visoke šolnine. Na strani Evropske unije, tu smo še vedno v okviru scenarija, eh, najslabšega možnega scenarija. Direktiva 2016 skozi 801, ki jo mimo grede verjetno bolje poznate kot sam, ker ste o njej precej razpravljali, eh, in na tem mestu veljavna. No, Danska je edina država, ki pri tej ne sodeluje, ampak ta direktiva je izjemno eh, dobra za študente, ker lahko, naprimer, študenti, ki so udeleženi v programu izmenjave eh, v državo gostiteljico, pripeljejo tudi svojo družino, naprimer, kar je zelo koristno eh, za študente. Prav tako opažamo velik porast programov v angleščini v, v eh, oziroma na evropskih univerzah. Ampak tudi tu se soočamo z logističnimi težavami. Če se dvižni most jutri dvigne, pa bomo na te študente, ki želijo biti mobilni, pa hkrati nimajo uh, kam iti, nekam namestiti. To bo težava. In tu se lahko spet vrnemo k Irski. Morda bi lahko Irska povečala svoje zmogljivosti, ampak. Uh, do takrat bo preteklo še prečej časa. Tu je tudi prosovnica o programu Erasmus, ampak o tem bo več govorila Kristin, nekoliko poznaje. Tudi v primeru najslabšega možnega scenarija bi Združeno kraljestvo ostalo eh, država v okviru programa Erasmus. Seveda bi se to morala plačati, ampak to se lahko zgodilo. Tako kot naprimer Švica. Švica ni neposredno povezana v sistemu prostega pretoka študentov, vseeno pa tam sodeluje. Pravno gledano je to možno. Slišali smo že strani marsikoga, da sodelovanje mm, na bolj razdrobljen način prek naprimer nacionalnih agencij ni smiselno. morda zato britanskim politikom ne bo najbolj všeč, da te stvari združujemo na evropski ravni, da se tu v postopke vključuje uradi kot so OLAF, pa tudi računsko sodišče in eh, Evropska komisija ne nazadnje. To tudi pomeni, da so postopki eh, nekoliko bolj zapleteni, ko se univerza eh, ali cela država prijavlja v program Erasmus celo bolj zapleteni kot eh, pri prijavi na program obzorja 2020. Pravice državljanov. To je zelo obsežna prosojnica, ampak bom skušal biti kar se da kratek. Zelo kompleksno vprašanje je to. Če nekoliko pogledate, kakšne so smernice pogajalske ekipe, lahko vidite, da so pravice državljanov na vrhu seznama. znama. Kdorkoli je bil rojen državljanom Evropske unije in živi v Združenem kraljestvu, oziroma je živel v Združenem kraljestvu pred eh, datumom Brexita, bo lahko še naprej študiral v Združenem kraljestvu kot britanski državljani. To je zelo dobro, kajti kot Evropska unija si želimo imeti še naprej dostop do britanskega akademskega okolja. In predvsej študentov želi iti v Združeno kraljestvo študirati ne samo zaradi angleščine, ampak predvsem zaradi kakovosti njihovega visokošolskega sistema. Res si želimo, da bo prišlo do politične rešitve in do kompromisa na tem področju. Ampak stvari ne bodo preproste, kajti Britanci bodo eh, neverjetne nekoliko diskriminatorni. To se dogaja na primer eh, v primeru indicev eh, morda bodo španski državljani imeli preferenčno obravnavo v primerjavi z indici, kakorkoli, to je zelo zapleteno. Potem pa je tu še prepoznavanje oziroma pripoznavanje uh, kvalifikacij oziroma dosedanjih uh, dosedanje izobrazbe. Morda postopki in nostrifikacije ne bodo potekali tako, kot si želimo. Morda nekdo, ki je že zdravnik, uh, ki se je za to usposobil v drugi državi, v Združenem kraljestvu, ne bo dobil nostrifikacije tako, oziroma dovolj hitro in bo moral pač nekaj časa čakati na dovoljenje za delo. In tudi zato je treba to urediti v okviru direktive. Če gremo na naslednjo prosojnico, lahko vidimo, da bo treba tudi na področju akademskega prepoznavanja naslovov, akademskih naslovov stvari urediti. Če povzamem vsebino te prosojnice, lahko rečem, da obstaja zelo dober sistem odločanja na tem področju. Tu gre naprimer za Erasmus, za katerega velja uredba, potem odprta metoda koordinacije glede e ET2020, potem pa je tu še medvladna struktura za sisteme, kot so bolonski sistem. To vse že odloča obstaja. In to je v okviru eh, sistema oziroma okvir načina priznavanja kvalifikacije. Želimo si, da bi obe strani, tako britanska kot tudi evropska, še naprej ostali kar se da odprti in da bi še naprej sodelovali na način kot do sedaj. Torej, z odprto metodo koordinacije na medvladni ravni. Uh, In tu se zopet vrača na začetek svojega prispevka. Še naprej želimo s kolegi iz britanskih univerz sodelovati tako kot do zdaj. In če enkrat nekaj, kar sem že povedal, naše medsebojne povezave so izjemno eh, prepletene, so izjemno povezane, ampak tudi to lahko razrešimo z nekaj politične volje. Toliko za enkrat. Najlepša hvala, gospod dr. Ekman Jürgensen. Seveda pa bomo dali besedo tudi britanski strani, ker bo tudi britanska stran čutila posledice tega dela. Tako da zdaj med nami pozdravljam namestnico rektorja Univerze v Bathu, eh, Kristino Slade. Lepo pozdravljeni tu med nami v Evropskem parlamentu. Gospod profesor Slade, tudi vi dobite besedo za 10 minut. Dobrodošli. Najlepša hvala, gospod predsednica, in hvala tudi za vabilo. Zahvalila bi se tudi Tomasu, ker je bil tako pozitiven glede programa Erasmus. Tudi jaz bi govorila ravno o tem. Vse kulturne institucije so izjemno eh, globalizirane, sploh pa univerze. In zelo pomembno je, da znanja ne omejujejo kakršnekoli meje. Sama sem eh, Avstralka, pa tudi Britanka, kar lahko morda slišite. In menim, da je Erasmus ena od največjih pridobitev Evropske unije. Gre za povezave, ki so tako koristne za študente, sploh danes v globaliziranem svetu, ko to vrstna omrežja eh, pomagajo študentom pri študiju, posod po svetu. To velja tudi za ustvarjalno industrijo, če bi morali biti pozorni na katerikoli sektor v kontekstu globalizacije, bi morali to početi prav v ustvarjalnih industrijah. Tukaj tu povezujem ljudi recimo iz Mehelena in Kitajske. V svojem prispevku bi pokomentiral predvsem elemente mobilnosti in pa tisto, čemu smo včasih eh, rekli tempus torej izgradno eh, ali oblikovanje zmogljivosti, sposobnosti. To je nekaj, kar, o čemer bi morali vsi mi, vključno z mano, kot eh, namestnico rektorja Univerze v Bathu, razmišljati. Zelo žalostne so naslednje številke. V akademski leto 2014-2015 sedem, je sedem odstotkov britanskih študentov bilo udeleženih v postopkih oziroma v sistemih izmenjav. To je zelo malo. Poglejmo si, kakšne so podatki za, naprimer, za ZDA. 15 odstotkov, 19 odstotkov za Avstralijo, 25 odstotkov, naprimer, za Nemčijo. 25 odstotkov Nemcev, ki študirajo na novi pomski ravni, se odeležuje programu mobilnosti sama predvsej sodelujem z eh, univerzo v Monterreju, oziroma Monterrejsko univerzo iz eh, Mexico City. In njihov cilj na področju mobilnosti je bil sedaj 80 odstotkov, zdaj pa so si zadali kar 100 odstotno mobilnost. Želijo si, da bi njihovi študenti bili 100 odstotno mobilni. To pa velja tudi za nekatere kitajske univerze. In mi na tem področju nismo vodilni, ne Britanci, niti ne v EU. Kar nekoliko zastajamo. Erasmus je bil uspešen, gre za dobro zgodbo, ampak eh, to moramo postaviti v kontekst in tega se moramo zavedati. Gre za znane številke, številke, ki jih vidite na prosojnici. Kot sem dejala, precej malo britanskih študentov je mobilnih in če so, pridejo v Evropo. To je britanski pogled na stvari. Kolega Jorgensen pa je predstavil drug pogled in sicer, da ogromno evropskih študentov gre na izmenjave v Združeno kraljestvo. 30 tisoč 183 študentov Združeno kraljestvo gosti v okviru scheme Erasmus. Potem pa je tu še 160 tisoč študentov, ki eh, je v Združeno kraljestvo na podlagi drugih schem. To so ogromne številke. to so izjemno pomembne povezave, to so sinergije, od katerih imamo korist vsi. Gre za koristi tako za anglosaksonski svet, oziroma angliško govoreči svet, kot tudi za eh, preostanek sveta. In mislim, da moramo predvsem v okviru Brexita vedeti naslednje. Ko je šlo za referendum, večina ljudi ni glasovalo proti temu, da bi zavrnili eh, sodelovanje v nekakšnih prozahodnih eh, tokovih, kulturnih tokovih. Sploh ne. Vse, jaz mislim tako. In vse to, kar ustvarjamo z mobilnostjo študentov, bi morali ohraniti. Prav tako pa je treba vedeti, da so raziskave, ki potekajo v več kot samo eni državi, veliko bolj učinkovite. Toliko o tem. Bi pa povedala še nekaj drugega in sicer kulturni kapital. Univerza, z katere prihajam, je precej majhna. E, bolj kot neke vrste svobodna univerza, ki ne sodeluje tako pogosto na takšnih dogodkih. Ampak vseeno imamo e, precejšnje število študentov, ki prihajajo morda iz nekoliko nižjih socialnih uh, slojev, ki so del schem za spodbujanje uh, študiranja tudi teh mladih. In morda nekaj, kar sem se zavedela precej pozno naslednje. Vi, ki ste tu, moja družina, vse naše družine, bodo vedno vprašali, ki si študiral, ki si bil na Erasmusu, ki si kam v tujino si šel študirati. Ampak za nekatere je to izjemno tuje, kaj ti sploh jim ni blizu ta kulturni kapital, sploh ne vedo, da lahko eh, gredo kam izen svojega neposrednega okolja. Nekateri študenti, naši študenti so bili celo eh, nekoliko ugotavljivi, ko je bilo treba iti v London, kar je za vas morda čudno, ampak tako je. In ravno to kaže na ogromen uh, učinek m, mm, programu Erasmus. Tu na prosojnici imamo um, izkušnjo študentke, ki se je odeležila takšne izmenjave. Tega zdaj ne bom brala, lahko si to preberete sami, ampak res je šlo za usupljiv uh, eh, vtis. In rezultati našega dela so prav tako usupljivi. Tisti študenti, ki prihajajo iz nižjih socialno-ekonomskih slojev, uh, in ki se udeležujejo programov izmenjave, ehm, še, imajo še večje koristi od programov, kot pa ti nekdo, ki prihaja morda iz eh, ekonomsko močnejše družine. Na tej prosovnici lahko vidite pozitivne učinke mobilnosti. O tem se verjetno strinjamo, ampak naša agenda, naš cilj, je, da bi vsi mi, tako Britanci kot Evropejci, morali poskrbeti, da ne izgubimo stvari, ki je izjemno koristna, ki je izjemno pomembna. Thomas je prej omenjal, um, kako to storiti, morda s z prilagajanjem zakonodaje, z manjšimi triki in če bo to potrebno, pač storimo to, ampak tega ne smemo izgubiti. Na tej prosojnici lahko vidite naš obisk na Univerzi Ješčenko v Kijevu, s katero prav tako sodelujemo. To je univerza, ki je odlična, ki je v preteklosti eh, za Rusko federacijo delala na projektih eh, upravljanja satelitov. Ampak njihov pristop njihova, njihov pedagoški pristop bi moral biti nekoliko bolj sodoben ali vsaj biti uh, usklajen z evropskimi. In to smo skušali tudi storiti. To so pomembni postopki, ki jih uh, skušamo izvajati. Vem, da mi zmanjkuje časa, zato ne bom uh, govorila na dolgo in široko, ampak kot vodilna na naši univerzi, uh, Mm, kot nekdo, ki prihaja iz Združenega kraljestva, lahko povem, da je program Erasmus Plus odličen, da je izjemno koristen, da smo zelo ponosni na ta eh, program, na to znamko. Ljudje so mobilni tudi izven Evrope in zato tudi obstajajo določeni modeli, tako da to lahko počnemo in upam, da bomo lahko tudi po Brexitu program Erasmus Plus oblikovali na ta način z sodelovanjem med Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo. Tega ne smemo izgubiti, to mora biti ena od naših prioritet. Hvala. Najlepša hvala. Hvala za vaš res um, angažiran prispevek. In hvala za to, ker ste nam povedali, da je tudi za britanske univerze tako pomembno še naprej. Um, sodelovati v programih izmenjav. In je tudi za vaše študente to pomembna izkušnja. Tako, zdaj pa bom dala besedo članom odbora. Gospod Zdrojevski, spet ste prvi in prosim, da ste kratki. Minuto imate na voljo. Hvala. Najprej bi se zahvalil vam, gospa profesor. To, kar ste dejali, zveni, ali je zvenelo, kot da ste članica našega odbora, da bi lahko bili celo eh, ambasadorka našega odbora. Res eh, občudujem vaš pristop. Dve vprašanje imam, nimam veliko časa. Poleg programa Erasmus, obstaja tudi precej mladih, ki študirajo, ki se učijo, ampak se ne udeležujejo izmenjav so pa vseeno mobilni in sicer eh, na lastno pes. Tudi to je pomembna skupina študentov in za te moramo poskrbeti. Potem pa še nekaj, nekaj z druge strani. V Evropi obstajajo instituti, kot so naprimer Goethe, Goethe institut ali pa British Council ali pa Cervantes institut, kakorkoli. Zanima me, kako, je, eh, kako gledate na British Council po Brexitu, na vlogo tega instituta. Pa še nekaj. Ne smemo pozabiti, da v sporazumih in pravnih aktih urejamo tudi način obdavčitve na področju kulture. Ali je možno, da bi morda v času teh pogajanj eh, našli rešitev da se, zato da se izognemo dvojni obdavčitvi na področju kulture. Upam, da do tega ne bo več prihajalo. Hvala. Hvala, gospod Zdrojevski. Gospod Kelly, izvolite. Najlepša hvala. In hvala tudi eh, gostom. Zelo zanimive predstavitev. Strinjam se s tem, kar sta povedala eh, gosta v tem okviru tega panela. Zvenite kot. Eh, člani tega odbora, kot eh, predstavnik Evropske unije in kot nekdo, ki želi ostati v Evropski uniji. Če to želite, lahko to tudi storite. Dobrodošli. Vidim pa eno težavo s temi scenariji in sicer ali bomo to lahko razumeli kot izbiranje tistega, kar želite. Gospod Verhofstadt, eh, gospod eh, Barnier sta dejala, Brexit je Brexit oziroma izhod je izhod, prav tako gospa Mejeva. Ampak v kontekstu programa Erasmus me zanima, kako ta pristop konec je konec, brexit je brexit, uh, sodi v vaše razmišljanje, oziroma se sklada z vašim razmišljanjem. Sploh, ko gre, na primer, za tako hard brexit. Hvala. Najlepša hvala, Helga Trupel. Najlepša hvala za obe predstaviti in hvala tudi za to, da ste povedali, kako zavezani ste k eh, programom izmenjave in kako bojni so ti programi tako za študente, kot tudi za univerze. Ogromno je prednosti, ni pa slabosti. Vse je odvisno od politične volje britanske vlade volje za iskanje kompromisa, volje za morda celo nadaljnega plačevanja evropski proračun. O tem zaenkrat še ne vemo nič. Me pa zanima, ali bodo vaše institucije, tudi vaši študenti, glede tega uh, izrazili svoje mnenje, ali bodo želeli sodelovati pri tem, ali bodo na glas povedali, da se morajo ti programi še naprej izvajati. Hvala. Najlepša hvala. Silvija Kostov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 konc leta 2019 in drugimi situacijami. Tukaj moramo upoštevati tudi nekatere predpogoje. Združeno kraljestvo in Evropska unija morata upoštevati seveda pravice vseh evropskih državljanov v Združenem kraljestvu in obratno, državljanov Združenega kraljestva v Evropski uniji. To je še kako pomembno za študente. Govorim torej o fazi po zaključku pogajanja. Naj se navežem še na to, kar je povedala gospa. Trupel, kako ne bi bilo s transparentnostjo, ki jo je omenil tudi profesor Kajano? Kako naj transparentnost dosežemo? Vlada Združenega kraljestva je tista, ki bo morala poiskati ustrezen model, ki bo, kolikor se bo dalo, odprt tako kot norveški model. Pa še eno vprašanje. Dejstvo, da so tudi mladi glasovali, tako kot so v Združenem kraljestvu, kaže na to, da bi se želeli ostati znotraj sistema. To je zelo pomembno. Institucije Združenega kraljestva morajo zato spoštovati možnosti, ki jih ponuja Evropsko državljanstvo v okviru programa Erasmus v okviru programov za prostovoljstvo, poklicne zmožnosti in tako dalje. Sodrova. Najlepša hvala, kolegica Sojdrova. Dekujemo za to prezentacijo. Ja bi... Najlepša hvala za te predstavitve. Imam vprašanje za predstavnika Združenja Evropskih univerz. Glede na to, da predstavljate 850 ali še več univerz, ali bi bilo mogoče, da bi sami sprejeli skupno deklaracijo ali izjavo o svetu po Brexitu in o situaciji po izstopu Združenih kraljestv iz Evropske unije. Kaj se bo zgodilo z Erasmusom potem? Mislim, da bi univerze morale prevzeti določeno vlogo tudi na politični ravni v smislu lobiranja, tudi to bi bilo koristno. Namestnica rektorja je povedala, da se zdi univerzam v Združenem kraljestvu to zelo pomembno. Nacionalne univerze v državah članicah bi morale ohranjati močne posamezne medsebojne vizi. Gospod Jolie Ward je naslednja. This... Pravzaprav ne bom govorila v svojem imenu, ampak v imenu študentov, ki sedijo v basejni dvorani. Povabila sem jih sem. Navezala bi se na umetnost in ustvarjalno industrijo. Sama sem bila umetnica, preden sem se lotila politike. Delala sem v čezmenem kontekstu v Evropski uniji, številni umetniki počnejo podobno. In zelo jih skrbi težavna situacija, ki nastaja zaradi Brexita. Vprašanje študentov je naslednje. Prav gotovo se zavedajo pomena ustvarjalnih industrij in kako je bila Evropska unija v luči tega pomembna zaradi prostega gibanja in dostopnosti. Zanima me, kako naj bi Brexit vplival na podjetniški duh in kaj lahko evropske univerze storijo za to, da bi tega ohranili. Najlepša hvala. Zadnje vprašanje eh, je pravzaprav tudi vprašanje, o katerem bi lahko govorili strokovnjaki z zadnjega prejšnjega ali oziroma naslednjega uh, sklopa, ki se bodo ukvarjali z ustvarjalnimi uh, industrijami. Zdaj pa dajem besedo obima strokovnjakoma, dr. Ekmanu, Jorgensenu in profesorici Slejt. Če se le da, prosim, da sta kratka, da bomo imeli še nekaj časa v tretjem sklopu. Kar izvoli tak, kdorkoli želi začeti. Za začetek bi najprej povedala nekaj o mladih. Bojim se, da nimam vprašanja glede dvojne obdavčitve. To vprašanje bom prepustila tudi vam, Tomas, prav tako cherry picking, izbiranje največjih koristi. Verjetno bi lahko tudi vi pokomentirali politično voljo. Začnimo pri mladih. Tudi to vprašanje študentov je odlično. Dve stvari sta pomembni. Začnimo pri zasebni mobilnosti. Znotraj Getevega inštituta je ta mobilnost zelo dobro delovala že brez Evropske unije. In študirali smo v tujini tudi brez Evropske unije. Tudi taki načini sodelovanja popolnoma dobro delujejo. Izmenjave delajo tudi brez Erasmusa. Takšne izmenjave se lahko nadaljujejo, tukaj ni nobene bistvene ovire, gre za nov svet. Glavne ovire pa so upravljanje za vsega prenosljivostjo sistemov izven regije ECTS. Kako bo s prenosom kreditnih točk izven regije Erasmusa? Je pa tudi to vznemirljiva perspektiva. Ustvarjanje prostora, ki lahko postane tako dinamičen kot nekateri deli, članstvo Evropske unije, no to ponuja veliko možnosti. In mi, vi, mladi, lahko poskrbimo za to, da se bo to zgodilo, da se ta prostor ustvari. Kako pripričati mlade, da bi se politično angažirali, da bi šli na volitve? No, tega si seveda vsi želimo. Pri političnem procesu mislim, da je bolj bistveno to, da ne bomo izgubili preteklih dosežkov. No, zdaj vam pa lahko predam štafetno palico za druga vprašanja. Naprimer, izbiranje koristi. Izbiranje koristi je zapisano že v same zakonodaje. Tam imamo določbe tudi glede udeležbe študentov iz tretjih držav. Slabo preizbiran korist je to, da ko ste zunaj, ne morete vplivati na oblikovanje in izvajanje teh programov. Dobite enostavno le program in račun za ta program. To je to, kar dobite. In tukaj ta politika ni toliko dobra, če ste izvan tega okvira. To je težava s tem. Če pa bi si Združeno kraljestvo želelo izbirati koristi, mislim, da je bilo že v govorih jasno, da bodo Britanci pripravljeni delovati na ta način. Nenavadno bi bilo, da bi imeli določbo, ki bi izključevala Združeno kraljestvo tudi iz določb za tretje države v sami zakonodaji. Na to pa še vaše vprašanje glede deklaracije našega združenja Evropskih univerz. Več izjav smo že oblikovali, s tem smo začeli že takoj po objavi rezultatov referenduma. Oblikovali smo tudi s predelnico, v kateri smo jasno zapisali, kaj pomeni Erasmus 2020, v tem smislu britanske udeležbe. Podpira nas tudi sektor, vse univerze se zavedajo, da to ni situacija, v kateri bi vsi izgubili, živimo od odprtosti, živimo od sodelovanja. In mislim, da če bo treba oblikovati dodatno deklaracijo, izjavo, bomo to lahko tudi storili. Na to pa še zasebna mobilnost. Res je, da ta sistem deluje, ampak to zaradi tega, ker smo zagotovili znotraj Evropske unije pravice za državljane, ker je bilo mogoče dostopati do štipendij tako, kot lahko do njih dostopajo državljani Združenega kraljestva. Kaj se bo potem zgodilo, ko tega sistema ne bo več? Znova pa lahko povem, da tukaj ne gre za izgubljeno situacijo. Še vedno si želimo vključevati britanski del v celotne zmogljivosti izobraževalnega sektora Evropske unije. Upam, da sem s tem odgovoril na vprašanje. Najlepša hvala. Zdaj pravzaprav moramo nadaljevati z naslednjim eh, sklopom, ampak čisto na kratko, gospod Kažani, dobite besedo. Are, ki, se, non, vi enostavno bi želel izpostaviti, da če ne bomo imeli skupnega trga, se bo pojavilo tudi vprašanje ustanovitve sedežev Univerz iz Združenja kraljestva na stari celini. London School of Economics ima na primer določene veje univerze na ozemlju Evropske unije, vendar to kmalo ne bo več mogoče nov model bo torej centralizirana univerza. Tudi na Mačarskem je prišlo do nekaterih težav zaradi situacije z ameriškimi univerzami. Tudi tam se je pojavilo vprašanje legitimnosti nadzora. Tudi to moramo upoštevati in preučiti. Äh, Najlepša hvala tudi za to pomembno opozorilo. Zdaj pa prihajamo do področja, ki je za nas ravno tako pomembno kot Erasmus, namreč gremo na področje kulturnega in ustvarjalnega sektorja, na katerega bo Brexit tudi upra, vplival in v tem kontekstu. Pozdravljam Berta Festa, ki je predsednik Evropskega eh, združenja oziroma Evropske mreže kreativnih podjetij. Eh, in on nam bo na kratko predstavil kaj bo po njegovem mnenju Brexit pomenil za evropska podjetja v evropskem kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Gospod Fezli, imate besedo. Um, Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem odboru, da ste nas povabili. Evropska mreža kreativnih podjetij je neprofitna organizacija, ki ima sedež v Rotterdamu. Lobiramo za kreativno industrijo. 49 članov približno imamo, kreativna Avstrija, kreativna Anglija in tako dalje. Več držav se samo financira znotraj naše mreže in predstavljamo približno 70 odstotkov delovne sile v kreativnem sektorju v Evropski uniji. Kaj je ta delovna sila? To pomeni 12 milijonov delovnih mest, 7,5 odstotkov celotne delovne sile v Evropski uniji prav tako to znaša 509 milijonov evropske dodane vrednosti. To so statistike, ki jih je pred nedavnim objavil tudi Evropski parlament. Če se ogledamo te statistike same po sebi, mislim, da lahko povemo, da naš sektor ni dobil ustrezne pozornosti in pa zavezanosti ter transparentnosti na ravni Evropske unije. Še posebej to velja za Evropsko komisijo. Naši kolegi v Združenem kraljestvu, ko gre za kreativno združenje, so dobili veliko več pozornosti v okviru dialoga glede Brexita. Osredotočil se bom na pet tem, učinek zdaj, kaj bomo izgubili iz vas v Združeno kraljestvo, kaj bo pomenilo, da bomo izgubili tudi nek delež uvoza iz Združene kraljestva in kaj je notranji potencial evropske kreativne industrije v smislu nadomestila morebitne škode. Splošno sporočilo na začetku je to, da ustvarjalni sektor v Evropski uniji se ne more privoščiti, da bi izgubil ali pa zmanjšal koristi zaradi kreativne industrije Združenega kraljestva. Netranacionalni dohodek v Združenem kraljestvu je 95 milijard evrov, torej 20 odstotkov dodane prednosti Evropske unije v celoti ta učinek je ogromen, ni nezanemljiv in če se zdaj navežem na izbiranje koristi, mislim, da je v interesu Evropske unije, da si izbere to korist, torej kreativne industrije celotne Evrope. Kaj pomeni učinek zdaj? Še vedno se bo izvajanje nekaterih sistemov nadrvalo, naprimer razmoz do 2019-2020, vendar že zdaj zaradi nestanovitnosti funta in pa valute uporabljamo dohodek od izvoza Združnega kraljestva. En odstotek upada naj bi občutili po letu 2016 in to ne bi se nadalo v naslednjih letih. Zmanjševanje prihodkov velja tudi za manjša podjetja, ki ne morejo obladovati tega tveganja. Glede tem posam, 95 odstotkov podjetij v kreativnem sektorju Evropske unije ima manj kot 10 zaposlenih. In tveganje, ki nas čaka zdaj, zadeva veliko večino podjetij v kreativni industriji. Smiselno je, da povemo, da potrebujemo nekakšno schemo proti tveganju po brexitu in to že zdaj. Zaradi tega, ker smo eden od tistih sektorjev, ki že izgublja denar. Druga tema je izguba izvoza. Večina uvoza v Združeno kraljestvo prihaja iz Evropske unije. 800 milijard evrov. Temu posledica Združene države in Kitajska v veliko manjšem obsegu. Predstavljate si, kaj bi se zgodilo, če bo Združeno kraljestvo uvažalo manj, polovico tega naprimer. Nekatere države članice so izračunale, da bi to lahko vodilo v izgubo, naprimer na nizozemskem do 600 milijarde evrov na leto. In to so ocene glede na trenutne trgovinske odnose. Nimamo vseh statistik za vse države članice, stvari so še preveč sveže. Tega ne moramo podpreti z raziskavami. Drugače pri delovnih mestih 6,1 odstotka služb v Združenem kraljestvu, to ne bi izgubili zaradi upada prisotnosti evropskih državljanov, približno 2 odstotka delovne sile Združenem kraljestvu bodo prizadete. Če ne bodo mogli delati v Združenem kraljestvu, bo to pomenilo morebitno izgubo ali pa negativne posledice za precejšnji delež služb, tako v Združenem kraljestvu kot tukaj. Prav tako to ni postopen trend, ampak gre za hiter upad. večina zaposlenih v kreativnem sektorju verjetno prav gotovo ne bo imela dovolj časa, da bi se prijavili za vizum v umestnem času in ga pridobili. Mobilnost je za ta podjetja bistvenega pomena. Predvideti moramo tudi obsežne vizumske izjeme vsaj za majhna podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi. In to je velika večina našega sektorja, več kot 95 odstotkov. Kaj se bo zgodilo po drugi strani, če bomo imeli manj uvoza iz Združenega kraljestva? Tukaj so zelo veliki zneski do 42 odstotkov vseh storitev, ki jih izvažamo v Evropsko unijo iz Združenega kraljestva na področju kreativne industrije. Te storitve, ki jih uvažamo iz Združenja kraljestva v Evropsko unijo, ne pomenijo le uvoza v ustvarjanje sektorje v Evropski uniji, ampak tudi v druge sektore, naprimer zdravstveni sektor, avtomobilski sektor. In kot vsi vemo, je Združeno kraljestvo ustvarjalno vozlišče, zato je pomembno vprašanje, ali res lahko izgubimo toliko inovativnega vnosa iz Združenega kraljestva v glavne industrijske sektorje, ki presegajo okvire samega kreativnega sektorja. Dva vidika sta pomembna, če se želimo ohraniti koristi zaradi uvozu, potrebujemo dosledno strategijo za izravnavo potencijalne izgube zaradi manjših obsegov storitev iz Združenega kraljestva. V nekaterih sektorjih naj bi predvideli nekatere davčne ukrepe, s katerimi bi to ublažili, pa tudi druge mehanizme. Potrebujemo horizontalni pristop, če sektorski pristop, kjer je eden minister odgovoren tudi za drugo področje, kot je njegovo izhodišnjo področje. Če želimo popraviti možnost izgube, mislim, da se moramo tudi kaj naučiti od Združenega kraljestva, čeprav nas bodo zapustili. Pa še Eno področje je pomembno, vprašanje digitalnega enotnega trga. Storitve kreativnega sektorja so zelo pomembne za digitalni enotni trg, za tehnološka podjetja in ni na ključe, da je ena glavna smernic, glavnih smernic, ki jih je opredelilo Združenje kreativnega sektora v Združenem kraljestvu, to, da se držimo načel enotnega trga digitalnega enotnega trga. To mora biti ena izmed glavnih prioritet, da morajo ti trgi ostati odprti in medsebojno povezljivi v korist obeh. Pa še zadnja tema. Vsi govorimo o tarifah, o ukinitvi tarif, o prostem pretoku. No, kreativna industrija pa bo seveda odvisna tudi od urbane razsežnosti. Tukaj ne gre le za mednarodne povezave, ampak tudi za urbano okolje ali pa povezanost različnih urbanih okolij v raziskovalnem smislu in tako dalje. V interesu Evropske unije je torej, da izpostavimo cvetočo urbano razsežnost Združenega kraljestva tudi v Evropski uniji. Mislim, da bi tako ukrepili tudi povpraševanje. 8 milijarde evrov naj bi investirali v kreativni sektor v Združenem kraljestvu na osnovi trenutnega sistema. Če bi to izgubili, bi to imelo negativne posledice tudi za Evropsko unijo. Govorili smo tudi o učinku 20 odstotkov, ki bi jih lahko izgubili. To bi pomenilo tudi izgubo dostopa do kreativnega sektorja Združenega kraljestva. No, to bi lahko preprečili z uporabo notranjega potencijala kreativnega sektora v Evropski uniji in v Združenem kraljestvu. In Evropski parlament je 16. decembra objavil rezolucijo, v kateri so navedene glavne teme, v katere treba investirati. Spet gre torej za cherry picking. Najprej je treba oblikovati ustrezno politiko. Pomembno je, da Evropska unija zagotovi transverzalno, horizontalno evropsko strategijo, znotraj katere sodeluje generalni direktorat Growth, Innovation in Culture, torej inovacije, gospodarska rast in kultura. To moramo zdaj povezati bolj kot kadarkoli prej. Potrebujemo tudi horizontalne prioritete znotraj drugih sem financiranja Evropske unije, še posebej to velja za obzore 2020. Povečati je treba tudi obseg samega proračuna za kreativno Evropo in pa za jamstvene sklade. To so tisti koraki in ukrepi, s katerimi bi lahko uravnotežili situacijo zaradi tvegan, ki nas čakajo. Pa še zadnja tema. Mislim, da bi bil najboljši brexit za kreativno industrijo to, da brexita sploh ne bi bilo. Srbija je povedala, da to, da izstopajo iz Evropske unije, ne pomeni, da izstopajo iz Evrope. Če bom govorili o kakršnem koli prostem pretoku ali gibanju, mislim, da moramo najprej zagotoviti prosto gibanje umetnikov in pa kulturnih storitev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fesl. Sedaj pa še zadnja gostja za danes, ki nam bo zopet nekoliko približala britanski pogled. Gospa Ilonet Huff je vodja Wells Art International. Morda nam lahko na kratko predstavite svojo organizacijo in potem tudi poveste, kako vi vidite učinek Brexita na kulturni in ustvarjalni sektor v Združenem kraljestvu. Gospa Huff, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lepo se zahvaljujem odboru za to vabilo, ime je Leonard Huff, sem vode Wells Arts International, to je javni organ, ki ga financira belžanska vlada. Govorim v imenu naše vlade in naš odziv je bil objavljen po referendumu lani. Osredotočila se bom na tri področja. Ljudje in državljanstvo, evropski programi in pa kreativna ekonomija. Najprej pa potrebujemo nekaj konteksta. Wales je eden od štirih narodov v Združenem kraljestvu na zahodni obali. Imamo bogato kulturo, smo tudi atlantsko vozlišče Evrope in obenem imamo zelo bogato raznolikost. Bližanski jezik je prav tako zelo pomemben, imamo tudi mrežo za spodbojanje tega jezika. Naša identiteta je zelo kompleksna, še bolj kompleksna pa je struktura vlade in ta je bila že pred Brexitom takem. Kulturna politika v Združenem kraljestvu je zelo razvita, štiri politične vidike moramo upoštevati. Zaradi Brexita se je ta razprava še okrepila. British Council združuje različne agencije po celotni po celotnem združenem kraljestvu. Naš kreativni sektor je med sebojno povezan, številni so odvisni od ustvarjalnih idej in inovacij. Veliko je evropejcev, pa tudi mednarodnih eh, mrež pri nas, s čimer se povezujejo ljudje iz Združenega kraljestva z ljudmi iz Evropske unije in želimo nadaljevati s takim sodelovanjem. Sektor je še vedno zelo zavezan mednarodnim sodelovanjem. 96 odstotkov sektora je glasovalo za to, da bi ostali lani. Smo evropejci po srcu in po duši. Razumemo to, kaj se je zgodilo z Brexitom, tudi spoštujemo to odločitev, vendar glavni cilj zdaj je to, da ohranimo to, kar je omogočalo razvoj in krepitev kreativnosti. V tem smislu smo vsi tra v tranziciji, to je, da ne bi bili remainerji, ampak retainerji, torej da bi ohranili koristi, ki smo jih imeli prej. Vsi sektori so medsebojno povezani, zato jih ne moremo ločiti. Ne glede na to, kaj menite o sami narativi. Mislim, da se moramo zrezeti v prihodnost in si prizadevati za mir in za blaginjo. Različni interesi so si v noskrižju, vendar pa ne smemo pozabiti na pomen kreativnega sektora za velika podjetja, tako v Evropski uniji kot v Združenem kraljestvu. do 2015 je bilo 87 eh, milijard funtov prispevka iz same kreativne industrije. To je sedemodstotna rast od leta 2013 do te točke v času. Enostavno bi lahko pepelko izključili iz tega plesa, čeprav se je ustrezno oblekla za to priložnost. Ne smemo se tukaj izključiti zanašati le na statistike, ampak moramo povdariti tudi, kaj to pomeni za našo splošno kakovost življenja. To, kar imamo v Evropi, je v osnovi enotni trg uma v kulturnem sektorju. To cenimo in spoštujemo. Gospod Davis je zapisal te besede, ko je razmišljal o učinku Brexita za kulturo v Walesu in v Združenem kraljestvu. V tem dokumentu je zapisano, da ne more biti nobenega monopola nad kulturo in jezikom. Kulturne vrednote so enake, ne glede na to, ali pridejo iz Walesa, ali pridejo iz Birminghama, ali pridejo iz Nemčije, ali iz kjerkoli že. Ne smemo pozabiti niti na finančne koristi, ki lahko nastanejo tudi za samo prodajo nekega umetniškega dela. Poleg tega pa ne pozabimo tudi na moralne učinke na vpliv, na obnovo samih mest, na identiteto in pa na uživanje vsakdanjega življenja. S tem pa sem pri prvem večjem učinku Brexita, ki bi ga želela predstaviti. Ljudje so glavna vrednota in kultura je lingua franca med vsemi ljudmi. Partnerstvo bo imelo velike učinke za kulturo in kreativno industrijo v Evropi. Že tako ali tako je precejšna vrzel v znanju in kompetencah v tem sektorju in zato moramo poskrbeti za izobraževanje. Umetniška združenja in podjetja so lahko zaskrbljena zaradi potencijalne izgube znanja v kulturnem sektorju. Kaj bomo storili zdaj, ko so bile karte že razdeljene? Kako bi ohranili prosti pretok ljudi, delovcev? Mislim, da je to bistvenega pomena. Kratkoročne začasne vizume bi morali imeti prav tako nekatere vizumske izjeme, to bi lahko bil del končnega dogovora. Vendar pa bo prvi korak na tej poti, da določimo prihodnost vseh evropskih državljanov v Združenem kraljestvu, pa tudi državljanov Združenega kraljestva po celotni Evropski uniji. Prihodnost tega sektora bo odvisna od partnerstva, tako da se bodo lahko umetniki zrlili tja, kjer jih čaka delo. Enako velja tudi za partnerstvo gledališke skupine in pa plesne skupine. Pravne ovire bi morali v tem smislu odpravljati. To je nekakšen zlati standard. Ta vprašanje moramo dopolniti tudi za ustrezno ozaveščanje tudi na sami meji za Severno Irsko. Spodbujati moramo politično neutralno okolje, znotraj katerega bodo umetniki delovali na obeh stranih meje. Brexit pomeni, da tiste umetniške organizacije, ki delajo za zelo omenjeni proračuni, zdaj ne morejo oblažiti negativnih učinkov zaradi nestanovidnosti in pa spremembe davčne politike pri sekundarnih gibanjih. Na to pa še učinek Brexita na programe financiranja v Evropski uniji. Prav gotovo se boste zavedali tudi učinka nekaterih ukrepov po celotnem Združenem kraljestvu. evropski programi financiranja so omogočili preureditev kulturne strukture v Združenem kraljestvu. Revnejše regije so lahko dohitele bolj premožne regije in ravno te revne regije bi potem lahko ponovno utrpeli zaradi umika teh programov. Veliko koristi je v zagotavljanju sodelovanja Združenega kraljestva v teh programih. To so koristi, ki so pomembni tako za Združeno kraljestvo kot za Evropsko unijo. In tukaj ne gre le za bojazen pred izgubo financiranja. Mreže in partnerstva, ki so nastajale znotraj kreativne Evrope, so še kako pomembne, prav tako strokovno znanje na osnovi čezmejnega mednarodnega sodelovanja. To so stvari, ki jih ni mogoče oceniti le na finančen način. In učinek umika tega financiranja, ne glede na to, ali gre za program kreativne Evrope ali karkoli drugega, tega ne moremo nadomestiti z le nekaterimi posameznimi nadomestili iz držav članic. Wales je po nekem načinu se predlagal tudi serijo Hinterland, ki je doživela velik uspeh tudi v 13 različnih državah in je na voljo preko Netflixa in pa tudi drugod po svetu. Ed Thomas, producent te serije, vidi širše kulturne učinke po celotni Evropski uniji, ne le za svoje podjetje. Spodbujanje raznolikosti kulture in jezikov po celotni Evropski uniji je bistvenega pomena in naše partnerstvo je dalo glas majhnemu narodu, njegove kulturi in ljudem. Razrevanje članstva v kreativni Evropi bi nam pomagalo delovati v kulturnem svetu tako posredno kot neposredno. Članstvo Združenega kraljestva v tem programu je prav gotovo imelo veliko koristi. Zastavljam pa še dodatno vprašanje. Glede na to, da je kultura znotraj Združenega kraljestva razvita, ali bi lahko tudi nekatere manjše entitete postale članice programa Kreativna Evropa? Na to pa še tretje področje, učinek Brexita na kreativno in širše gospodarstvo. Mislim, da ste o tem številni že veliko povedali, zelo dobro. Prosti pretok kulturnih delovcev napaja kulturni sektor. Intelektualne pravice so pomembna valuta in to lahko obravnavamo le mednarodno. V drugem četrtletju leta 2016 je bilo približno 78 milijonov glasbenih posnetkov, pa tudi zelo veliko filmov, do katerih se je dostopalo nezakonito. Ohraniti moramo nekatera skupna načela, ki jih je vzpostavila Evropska unija, naprimer država izvora ter trenutno predelitev evropskega avtorskega dela. Združeno kraljestvo in Evropsko unijo morate še naprej sodelovati v okviru enotnega digitalnega trga, še posebej znotraj zakonodaje o pravicah intelektualne lastnine. Pomembno je, da ohranimo možnost izmenjave podatkov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo na odgovoren način in pa brez pretiranih omejitev. Obe strani morate razmišljati o obdavčitvah, tarifah na kultarno, kulturno blago in storitve. Veliko bomo izgubili, če bomo ubili to kuro, ki nam nese zlata jajca. Še naprej treba zagotoviti javno podporo za medije z novimi trgovinskimi sporozumi. Kulturne zemlje za velike dele kulturne industrije moramo ohraniti. V Združenem kraljestvu bi morali z javnimi investicijami tudi spodbujati razvoj kulturnega sektorja kot gojišče samega kulturnega razvoja. Zdaj pa sklep, prosim nacionalne vlade, da pomagajo kulturnemu sektorju Združenega kraljestva, zato da bi lahko obdržali partnerski pristop, tako kulturno kot gospodarsko, po brexitu. Delovati moramo še naprej globalno. Kulturni učinek brexita bo vplival na prihodnost evropske blaginje, pa tudi na vse državljane. Ne le zaradi identitete, ki smo imeli prej za samo umeno, ampak tudi zaradi tega, ker bo to vplivalo na našo zmožnost biti globalni državljani tako kot smo se lahko učili jezikov v tujini in se naučili kaj o drugih kulturah. To, da ponudimo državljanom širok sklop kulturnih dejavnosti, je bistvenega pomena, če se želimo progresivnih odnosov med skupnostmi, na osnovi česar se bomo borili proti vedno večji ksenofobiji, čemu smo priča posod. Bojim se tudi za prihodnost svojih otrok zaradi kulturnih nesporazumov tako na lokalni kot na globalni ravni. Upam, da bo njihova generacija storila stvari nekoliko drugače. Sektor, ki mi je tako blizu, ponuja tudi del rešitve. Spodboja upanje, avtentičnost in razumevanje, ki presega meje. Kulturna kreativnost je za vse pomembna in to je še en razlog za to, da stvari speljemo na ustrezen način. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala za ta upogled v sektorja ustvarjalnih in kulturnih industrij. 13 minut imamo samo še za razpravo in kot veste, moramo tu uh, končati točno zaradi delovnega časa naših tolmačk in tolmačev. Zato smo tudi nekoliko stroge, kar se tega tiče. Besedo dajem gospodu Zdrojevskemu, potem pa še tistim članom, ki so še tu v odboru, če bodo odbo eh, besedo želeli. Gospod Zdrojevski, izvolite. Uh, kratki kot vedno. Hvala. Upravičeno ste omenili, koliko pomembnih kulturnih objektov obstaja in kako pomembno ulogo kultura sploh igra, koliko delovnih mest omogoča, torej tako kulturne kot tudi ustvarjalne industrije ampak eh, predstavnikov teh industrij morda ne bo za pogajalsko mizo. Morali pa bi biti. Ne nazadnje zato, ker prihaja do izmenjav med kulturniki, ker prihaja do izmenjav kulturnih dobrin, eh, ker prihaja do izmenjav muzeali. Tudi o tem bi morali v kontekstu Brexita razpravljati in se pogajati. Predvsej ste omenjali uvoz in pa izvoz, ampak nisem posem prepričan, da številke, ki ste jih omenjali, eh, zadevajo samo ustvarjalne industrije. Pa samo še nekaj. Danes je imela kraljica svoj govor v parlamentu. In tu ni šlo samo za vsebino govora, ampak tudi za njen klobuk, ki naj bi odražal barve Evropske unije. Združeno kraljestvo ima, kot kaže, prvič odkrito simpatije do Evropske unije. Ali ste tudi vi to začutili? Ali imate občutek, da eh, se zdaj razvija neke vrste nostalgija po Evropi? Hvala, kako gledate na to? Najlepša hvala, no to si pa moram pogledati. Silvija Kosta. La battuta politica me la consentirete, peccato che il collega farà. Dovrete mi političen komentar, škoda, da ni najžele faraže tukaj, zato da bi lahko nekoliko bolje prisluhnil negativnim posledicam njegovega brexita. Omenili ste dve pomembni vprašanji. Najprej vlogo, ki jo ima Združeno kraljestvo v kreativni industriji, na to pa tudi izvoz in uvoz ter prosti pretok ali gibanje kulturnega blaga ter kulturnih delavcev. Mislim, da bo to v samem osredju prihodnih razprav, če bo Združeno kraljestvo ostalo znotraj sistema Evropskega gospodarskega prostora, tako da bo predviden poseben statut. V vsakem primeru, tako kot ste povedali, mora Evropska unija oblikovati strategijo, s katero bo nadomestila morebitne izgube virov financiranja, gre za konkretna sredstva. ne pozabimo na status umetnikov in ustvarjavcev. Naslednje leto nas čakajo dogodki, ki bodo združevali umetnike in sorajce ne le iz Evropske unije, ampak tudi iz drugih delov sveta. Upam, da bo tudi Združeno kraljestvo sodelovalo. Hvala, gospa Evans. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem govornikom, ki so danes podali svoje predstavitve in komentarje. Vedno je zanimivo slišati stališče tudi izven Združenega kraljestva. Seveda, znotraj Združenega kraljestva govorimo le o tem vse čas. Imamo vprašanje. Med današnjo razpravo je bilo večkrat rečeno, da so vprašanja vezana na kreativno industrijo, kulturo in umetnost, vprašanja, ki so pomembna za vsak dan življenje ljudi. Seveda je enotni trg bistvenega pomena, prav tako so na to vezana delovna mesta. Zdi pa se mi, da pogosto govorimo v jeziku, ki ga ljudje ne razumejo, vsaj tukaj znotraj institucije Evropske unije, ko govorimo o kulturi in kreativni industriji. Gre pa v resnici za stvari, ki so čustveno in vsebinsko zelo blizu ljudem in sprašujem se, kako bi lahko ta sporočila razširili tudi na mlade, ki obiskujejo glasbene festivale, ki potujejo, ki imajo glasbene skupine in se odpravljajo preko meja in tako dalje. Kako ne se dotaknemo torej njih v okviru industrije, ki jim je tako blizu? Ljudem moramo pokazati, kakšen bo realni vsakodnevni učinek vseh teh potencijalnih sprememb. Kaj bo to pomenilo za njihovo življenje? Kako lahko storimo več, da bomo to dosegli? Ja, Najlepša hvala. Zdaj pa bi zopet dala besedo našim strokovnjakom. Kdo želi začeti, gospa Haf, gospod Fezel? Um, well, I will uh, try to pick up. Najlepša hvala, skušal se bom dotakniti vseh tematik, morda bom začel z zadnjo, torej vsakodnevne izkušnje in vsakodnevno življenje. Zelo zanimivo je videti, da v državah članicah prav gotovo ni skoraj nobene razprave o tem, kako naj bi Brexit vplival na, vplival na kreativno industrijo v Nemčiji, v Avstriji, v Franciji, kjerkoli že. Nobene razprave ni na nacionalni ravni. In zaradi tega je British Council organiziral cel sklop razprav znotraj Evropske unije, zato da bi se ta dialog začel. To je prvi odgovor na vaše vprašanje. Zakaj kulturni sektor v 27 držav članicah Evropske unije ne izpostavlja te problematike, zakaj muzeji in knjižnice ne protestirajo, zakaj ne zaprejo vrat kot nekakšen protest proti Brexitu, enako pa velja tudi za ta sektor v Združenem kraljestvu. In verjetno imate prav, ko pravite, da je Brexit neke vrste alarm tudi za sam kulturni sektor. Ugotoviti moramo, kako se bomo približali našim državljanom. To je bila kritika, zdaj pa še samo kritika, odgovornost za pogajanje o Brexitu je na strani vlad in ne združen. Seveda združenja imajo odgovornost, da zagotovijo ustrezne informacije, s čimer se izboljša transparentnost, vendar pa potrebujemo tudi sogovornike, s kom se bomo pogovarjali. In v ekipi Mišela Barneja se ne moramo obrniti niti na eno osebo, s katero bi se pogovarjal o vprašanju kreativne industrije. Če bi lahko Evropski parlament opozoril na to, bi to zelo cenili. Pa še zadnja pripomba. Evropski gospodarski prostor in posebni status, tega se je dotaknila gospa Kosta. Model kulturne izjeme je nekaj, kar se želita tako Evropska stran oziroma strane Evropske unije in Združenega kraljestva. In mislim, da se bomo z norveškim modelom temu že približali. Najpomembnejše pa bi bilo, po mojem mnenju, znotraj pogajan pojasniti, da potrebujemo po brexitu vsaj pet let za razmislek nekakšno prehodno obdobje, zato da se prilagodimo samim rezultatom pogajan. Točka brexita iz topa torej ni zaključena točka. Imamo veliko dogovorov in sporazumov, zato je treba to ponovno preučiti, prenoviti in znotraj kulturnega sektora bi prav gotovo morali sodelovati v tem smislu na vsake dve leti, ne pa na vsakih pet ali deset let. Tako da se bomo lahko tudi odzivali na realnost in pa na izgube, ki jih bomo prav gotovo in nažalost občutili. Hvala. Hvala, gospod Hof. Strinjam se z vsemi temi pripombami, bi pa dejala, da je kultura prav gotovo del rešitve v trenutni situaciji in kultura bi morala imeti osrednjo vlogo, tako v smislu spodbujanja dobre volje in pa pripravljenosti do sodelovanja znotraj naših skupnosti, pa tudi znotraj držav članic Evropske unije. To zdaj potrebujemo. Želela bi si večjo vlogo kulture tudi znotraj strukture pogajanj. V Združenem kraljestvu se včasih počutimo še kako ločeni od Evropske unije in zato sem razlagala tudi, kako je kultura na nek način izolirana. Vsaj v smislu raznolikih potreb, znanj in pa vidikov tega sektorja. In upam, da bomo lahko zagotovili neko meh, mehkejšo obliko brexita, vsaj na kulturni strani, na strani ustvarjalnega sektorja. Zato ni nobenega jamstva. Je pa bistveno, da vsi mi kot organizacije, kot institucije to jemljemo resno. Moramo se o tem pogovarjati. British Council nas spodbuja tudi k temu, da se pogovarjamo z našimi partnerji v drugih državah in jih prosimo, da nagovorijo svoje predstavnike, svoje vlade. To bo zadevalo vse. Tukaj ne gre le za nas. Ta sektor je globalen, mednaroden in vsi skupaj ga moramo obravnavati. Ne glede na to, kakšen bo izid, moramo o stvarih dobro premisliti, pri tem sodelovati in to prav gotovo ne more biti zadnja točka na seznamu prioritet. Bitte? Äh, ja, selbstverständlich. Ja, seveda. Seveda lahko tudi odgovorite študentom. Vprašanje glede študentov, če boste kratki. No, tem študentom, ki ste prišli iz Manchestra, nismo še odgovorili na to vprašanje. Pomembno je, da razumemo to, da kljub temu, da bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, pa ste še vedno del Evrope, še vedno boste del kulturne skupnosti evropejcev še vedno boste potovali, še vedno se boste učili drugih jezikov in te izkušnje prenesli nazaj domov. Na otok. Ste iz fenomenalnega mesta, kjer prevladuje dober duh. Biti morate del Evrope, čeprav nimate te sreče, da bi bili še naprej del Evropske unije. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch nochmal für diese letzten. Najlepša hvala. Hvala tudi za te eh, spodbudne besede ob koncu. Hvala vsem našim gostom. Še enkrat hvala vsem, eh, še posebej našim gostom, za to zelo zanimivo razpravo. Ogromno novega ste nam dali za razmislek eh, in to lahko tudi upoštevamo pri vseh prihodnih razpravah v Evropskem parlamentu. Smo šele na začetku te poti, tudi odbor za kulturo in izobraževanje bo eh, del vseh teh postopkov, ki jih moramo v Evropskem parlamentu izvesti. In Pripričana sem, pripričana sem, da bo naš eh, pogajalec Guy Verhofstadt eh, podal kakšno izjavo tudi glede kulture in izobraževanja v postopku Brexita. Danes smo o tem izvedeli kar precej in tudi potem, ko bo treba govoriti o tem, kdo bo partner eh, za razpravo o kulturnih in ustvarjalnih industrijah, bo to gospod Barnier kot eh, glavni pogajalec za Evropsko unijo. Pa tudi mi, Evropski parlament in pa ni ta odbor za kulturo in izobraževanje. Mi smo pristojni za te programe in za vse, kar je s tem povezano. V koncu bi še povedala, da sta kultura in izobraževanje izjemno pomembna in da povezujeta ljudi da mora tudi to naprej biti naš cilj, torej, da bomo ljudi povezovali, pa naj si bo na podlagi oziroma na, eh, na področju kulture in izobraževanja ali pa druge, na področju mladih, izobraževanja oziroma usposabljanja, zaposlovanja in kje druge. Ne bomo šli po poti, kjer bi izbirali samo koristi skušali bomo še vedno tudi povezovati ljudi med seboj in graditi mostove. To mora biti naš cilj in še enkrat najlepša hvala ter prijeten večer vsem skupaj. Hvala, da ste bili tukaj. Und ich schließe die Sitzung. S tem je zasedanje končano. Und danke den Dolmetscherinnen. A pa hvala tolmačkam in tolmačem za njihovo, kot vedno, odlično delo.